in kolegice. Predsednik me je prosil, da v njegovem imenu podam naslednje sporočilo. Kolegi in kolegice, nedelja, ki prihaja, je mednarodni dan nasilja proti ženskam. Nasilje nad ženskami je še vedno nekaj, kar je vsakodnevni pojav tudi v Evropski uniji. Ta ne pozna nobenih geografskih, kulturnih ali uh, drugačnih meja. Vsaj pet, vsaka peta ženska v Evropi je že bila žrtev nasilja. Tukaj govorimo o psihičnem in verbalnem nasilju, tudi o spolnem izkoriščanju. Ta situacija je nespremljiva. Naj citiram iz uh, listine Evropske unije o temeljih svoboščinah. Eh, da je pravica do človeškega dostanstva nekaj neotuljivega. V Evropskem parlamentu smo nedavno sprejeli uredbo o zaščiti in eh, uredbo o minimalnih standardih za zaščito žrtev. To so prvi koraki, ampak veliko je treba še narediti. Boriti se moramo proti temu, da bo to eh, proti temu nasilju. To nasilje mora biti končano, zato si moramo prizadevati tako ženske, kakor tudi moški. Obstoječe ukrepe moramo izvajati in zagotoviti potrebna sredstva za to. Institucije Evropske unije in civilna družba morajo delati z roko v roki, zato da bomo lahko vzpostavili globalno strategijo proti, nad, proti nasilju nad ženskami. To je ta moja izjava. Gospa Gulard, postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči. Zdi se mi zabavno, da podajamo izjave, deklaracije eh, v zvezi z nasiljem nad ženskami, ko eh, bo eh, svet ugotovil, da, ni, no, da ne bo nobene ženske v. V Evropski centralni banki. Hvala lepa, gospa Gulard, ampak eh, prosim, da resnično se za postopkovno vprašanje javljate samo, če imajo resnično praviti z poslovnikom. Pozdravljam eh, delegacijo Švicarske zvezdne skupščine, ki je na tribuni, kolegi in kolegice. Pozdravljam eh, predsednika nacionalnega sveta in pa gospoda Hansa Alterja in druge predstavnike Švice.